Prehajamo k glasovanju v zveri z, z potrditvijo imenovanja Elgerda Sašamete za člana komisije. Naj vas spomnim, da bo ta komisar nadomestil komisarko Gribovskajte, ki je postala predsednica Litve in zato bi ji rad iskreno čestital, najbrž tudi v vašem imenu. Gre za tajno glasovanje. Glasujemo torej o tem predlogu imenovanja. Glasujemo. Torej, eh,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 347 za, 47 proti, 67 se vas je vzdržalo. Torej je predlog sprejet. Sedaj prehajamo glede na dnevni red. Pozabil sem seveda čestitati novemu komisarju, ampak torej prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za potrditev imenovanja Pavla Zameckega za člana Evropske komisije in sicer bo nadomestil Danuto Hübner, ki je postala naša kolegica. Prej pa je bila komisarka za kohezijsko politiko in regionalno politiko. Tudi v tem primeru bomo glasovali tajno. Glasujemo torej o predlogu sklepa. Hanno votato tutti? Ste vsi glasovali? Torej, je glasovanje zaključeno. Glasovalo vas je 474, 360 vas je bilo za, 80 proti, 34 se vas je vzdržalo, torej je predlog sklepa sprejet. Čestitke. Sedaj pa je po dnevnem redu na vrsti potrditev imenovanja Karla de Guhta za člana Evropske komisije. Nadomestil bo Luja Mišela, ki je prav tako postal naš kolega. Glasujemo o tem predlogu. Gre za tajno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Glasovalo vas je 472, 385 za, 53 proti, 34 se vas je vzdržalo. Predlog je sprejet in iskrene čestitke novemu komisarju. Hvala. Bene. Adesso c'è mezz'ora. Sedaj pa sledi pol ure namenjene vašim prispevkom, ki ne smejo biti dolgi več kot eno minuto. Zelo dolg seznam imamo, torej veliko vas želi sodelovati, kar je v čast temu parlamentu ampak nažalost ne bom mogel besede dati vsem, ki ste prosili za njo, kaj ti sto zahtev bi pomenilo sto minut, mi pa imamo na voljo le 30 minut. Takoj predajam besedo gospodu Kelju. Sean Kelly. Sean Kelly.